moramo sporočiti, izraziti naše stališče, seveda pa ne smemo že naprej plivati na nadaljne razprave. Hvala lepa. Ich glaub, die Sachlage ist weitgehend klar. Mislim, da je zadeva jasna. Predloga Kon Bendita in Cimerjeve sta razprava sedaj in resolucija še ta teden. Razprava in resolucija zdaj. Kdo je za ta predlog? Er Proti. Se kdo vzdrži? Mislim, da je predlog sprejet. Sedaj roki za predloge sprememb. Torek ob 20. za predloge sprememb za predloge sprememb in skupne predloge sreda do 12. popovdne in potem predloge sprememb skupnim predlogom sreda do 13. Glasovanje bo potem v četrtek ob 12. Tako, dnevni red smo tako potrdili. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na poročilo kolega Zvivke o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Prosim, 4 minuty. Tadeusz Zwiewka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chwała lepa, gospod predsednik, gospa komisarka, kolegice i kolegi. Od samega začetka del na tem poročilu o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Predsednik prekinja, gospod Živjevka, samo trenutek. Dame in gospodje, prosim, če ste lahko tako prijazni, da vendarle zapustite dvorano na način, da bo poročevalec kljub vsemu lahko sploh nagovoril dvorano. Po domače povedano potihem, prosim. Bo šlo? Lepo. Gospod Žvjevka, izvolite, kar začnite še enkrat. Najlepša hvala ponovno, gospod predsednik. Torej, vračamo se k delu glede spremembe uredbe Brusel 1. No in rad bi izredno povedal, da sem že od samega začetka vedel, za kako kompleksno tematiko gre. E, gre za to, da se e, poenostavi izvajanje uredbe, ki se nasplošno ocenjuje kot zelo dobro e, delujoč inštrument, vendar se je to izkazalo za neenostavno. Zadnjih nekaj deset mesecev je bilo kar nekaj zadev, ki so bile na dnevnem redu. Mislim, da smo uspeli pripraviti ustrezne kompromise za tiste bolj in tudi manj zahtevne eh, zadeve. Pod polskim, danskim, ciprickim predsedstvom smo uspeli tako zbližati stališča, da danes lahko že govorimo o dogovoru v prvi obravnavi. Najpomembnejša stvar, zaradi česar smo tudi začeli z delom na eh, tej uredbi, je bila odprava eksekvature. Pod polskim predsedstvom smo sprejeli skupno stališče, ki je bilo v veliki smeri tudi eh, upoštevano v mojih amendmajih. Postopek eksekvature bo s tem odpravljen in to bo bistveno olajšalo izvrševanje eh, sodb v civilnih in gospodarskih zadevah, prav tako bo to bistveno znižalo same stroške postopkov. Obenem bomo zagotovili tudi ustrezna jamstva za uh, stranke v postopku, uh, vključno s klauzulo o javnem redu. Ta sprememba je bila mogoča zahvaljujoč višji stopni zaupanja v pravne sisteme držav članic in zato danes lahko ugotovimo, da je odprava eksekvature naš skupen uspeh. Veliko emocij je bilo v eh, parlamentu in svetu okrog eh, razširitve v področju veljavnosti tudi na tretje države in na tako imenovani obratni učinek prvotno sem bil dokaj skeptičen glede tega vprašanja. Ne toliko glede same ideje, ampak zaradi eh, preveč ambiciozne eh, odločitve o takšni razširitvi področja veljavnosti Brusla 1. Kompromisna rešitev določa, da se razširitev pristojnosti eh, omogoča za potrošniške pogodbe in individualne pogodbe o kupoprodajne pogodbe. To torej pomeni, da bo lahko potrošnik v svoji državi, v kateri prebiva, lahko tudi eh, sprožil tožbo proti eh, prodajalcu. To je zelo dobro za tiste, ki so zagovarjali eh, takšno rešitev in tudi za tiste, ki se jim je zdela popolna harmonizacija prehitra. To mislim, da je dober korak eh, v smer razširitve področja svobode in pravice na tem področju. V prihodnih mesecih in letih bomo videli, kako izgledajo. Eh, stvari na tem področju in pa tudi, ali bo potrebno morda spremeniti pravile glede pristojnosti. Dokaj zapleteno se je izkazalo vprašanje arbitražnih dogovorov. Parlament se je dogovoril, da bi bila najboljša rešitev ta, da pustimo status quo na tem področju, se pravi, da arbitraža eh, ostane popolnoma izven področja uporabe te uredbe. Zahteve Evropskega parlamenta so zajete tudi v dokončnem kompromisu, eh, kajti v členih puščamo status quo Eh, glede sočasnega izvajanja tega eh, načela, predvsem v preambuli. Naslednje področje, ki je pomenljivo za parlament, so tako imenovani delegirani akti. V prvotnem predlogu komisije so ti našli svoje mesto v tem predlogu zato, eh, da jih je potem svet preprosto črtal, ampak po posredovanju parlamenta se je dansko predsedstvo vendarle vrnilo k delegiranim aktim in s tem smo zelo zadovoljni. Veliko premisleka Eh, so zahtevali tudi dogovore glede izbire pristojnega sodišča in zato bi rad v tem trenutku eh, z velikim spoštovanjem eh, izrazil poklon ciprskemu predsedstvu, ki je uspelo potrditi naše predloge na tem področju in to mislim, da bo lahko tudi pomagalo pri interpretaciji določb. Če zaključim, gospod predsednik, bi se rad zahvalil vsem udeleženim v tem zakonodajnem procesu, še posebej komisiji in komisarki Redingovi, preurskemu, danskemu in ciprskemu predsedstvu, kolegicam in kolegom poročevalcem v senci iz odbora za pravne zadeve in vsem, ki so bili vključeni v to delo z eno samo usmeritvijo, namreč za čim prej in pozitivno zaključi delo. Hvala lepa, gospod poročevalec, v imenu komisije, gospa podpredsednica Reding. Gospod predsednik, v veliko veselje mi je, da je na dnevnem redu tega plenarnega zasedanja reforma Bruslja 1. Rada bi se zahvalila vsem tistim zelo predanim politikom, ki jim je uspelo in seveda tudi administratorjem, ki jim je uspelo to doseči. V prvi vrsti hvala gospodu poročevalcu Žvirki, ki je opravil odlično delo skupaj s predstavniki svojega odbora. Prav tako bi se rada zahvalila vsem predsedstvom, polskemu, danskemu in sedaj ciprskemu, ki so zagotovila gladko, eh, dokončno izvedbo tega spisa, eh, ki bo potrjen na decembrskem svetu. Gre za pravo zgodbo o uspehu za državljane, za podjetja in tudi za enotni trg. To je ena tistih zgodb po uspehu, ki gradi evropsko območje pravice. To prav tako izkazuje to, da pravica lahko prispeva k rasti. Tu je govora o 500 milijonih potrošnikih, tu je govora o predvsem malih in srednje velikih podjetjih, ki oklevajo glede širitve na enotni trg zaradi določenih eh, omejitev. Eh, več deset odstotkov podjetij bi bilo bolj naklonjenih čezmejnemu trgovanju, če bili postopki za reševanje sporov bolj enostavni. In to je točno to, kar počnemo s tem predlogom. Odpravljamo birokratske ovire, ki pomenijo dodatne stroške in pravno negotovost za podjetja. In to je tudi sestavni del našega osrednjega cilja, namreč da vzpostavimo enotni trg, ki bo privlačen tudi za naša mala in srednje velika podjetja. Z reformo uredbe Brusel 1 dajemo pomemben prispevek k temu področju. Kot je poročevalec že dejal, odpravljamo postopek eksekvature. To je postopek, ki je v večini primerov nepotreben, vendarle pa stane veliko denarja. 2000 evrov na primer je bilo popolnoma po nepotrebnem porabljenih zaradi birokracije. Podjetja bodo na ta način prihranila 47 milijonov evrov vsako leto in storili bomo to, kar ZDA počno že dolga leta. In sicer po četrtem členu ameriške ustave obstaja jasno načelo polnega zaupanja eh, in z odpravo ekstrakulture uvajamo polno zaupanje v Evropsko unijo. Potem je tu še dogovor o izbiri pristojnega sodišča, ki bo lahko privede do večjega spoštovanja teh dogovorov v prihodnje. 70 odstotkov vseh podjetij in 90 odstotkov velikih podjetij uporabljajo to eh, možnost izbire pristojnega sodišča. Vključene strani morajo imeti gotovost, da bo njihova izbira spoštovana in eh, uredba, ki je pred nami, zdaj zagotavlja višjo stopnjo pravne gotovosti, kar zadeva to vprašanje. No, potem so tu še eksterni vidiki, Brusla 1 gre namreč za postopke, v katere so vključene tretje države. No, tudi s tem v zvezi je pomembno, da smo za šipkejše stranke sprejeli takšno odločitev, ki bo omogočila vsem dostop do sodišč v Evropi, ne glede na to, kje oseba prebiva. In to je tisto, kar resnično pomeni prednost za naše evropske državljane. No in potem je tu še težavno vprašanje arbitraže gospod Žvevka. Komisija lahko sprejme kompromis, ki po mojem mnenju predstavlja korak v pravo smer. V zaključek, gospod predsedojoči, naj povem, da gre za pomemben korak v smeri resničnega evropskega območja pravice in zato se tudi zahvaljujem Evropskemu parlamentu za vso podporo in veselim se že priložnosti, da bom zagovarjala predlog parlamenta v svetu in prav tako se veselim tega, da bomo decembra lahko proslavili uspeh. Hvala lepa, gospa komisarka, v imenu odbora za poslovanje in socialne zadeve dobi besedo gospa Evelin Regnar. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovana gospa komisarka Redingova. Najprej naj povem, da po dveh letih pogajanj, ki so zdaj za nami, želim predvsem izraziti zahvalo zelo potrpežljivemu poročevalcu, gospodu Žvevki. E, prav tako pa bi rada izrazila zahvalo sicer neprisotnemu ciprskemu, pa tudi predhodnemu danskemu in polskemu predsedstvu za upravljeno delo. E, ta e, rezultat sicer ni neka revolucija, saj smo pač v okvirih možnosti, mislim, da dosegli sprejemljiv rezultat za potrošnike in eh, delodajalce. Pomembno je, da smo imeli že pred eh, to novo uredbo dobro delojoč sistem na Evropskem notranjem trgu, kar zadeva to vprašanje. Rada bi izpostavili nekaj vprašanj, ki so predvsem pomembna za mojo skupino SD. V prvi vrsti zagotavljamo zdaj jasna pravila, kar zadeva dostop eh, do sodišč. To je nekaj, kar je zelo pomembno za državljane, za podjetja in za delovanje notranjega trga. Potem je tu odprava postopka eksekvature, to je bila seveda osnovna naloga, ki smo si jo zastavila in kljub prvotnim pomislekom nam je uspelo to odpravo doseči. Razširitev področja uporabe uredbe na tretje države eh, sicer ni bilo sprejeto tako, kot je to komisija eh, prvotno predlagala, ampak vsaj na potrošnike in pa tudi na eh, individualne delovne pogodbe gre za to, da se zaščiti šipkejšo stranko v postopku in to je ključnega pomena. Pogajanja o tej uredbi so z nami že od eh, zelene knjige iz 2009, torej od začetka tega mandata. Dve leti je trajala ta priprava tega novega dokumenta, tega novega akta. Zato je zelo svojevrstno, da je komisija predlagala eh, ta akt kot prenovitev. Po mojem mnenju bi moralo to pomeniti poenostavljen postopek za nesporna vprašanja, da se lahko pospeši postopek, ko gre zgolj za prilagajanje obstoječih aktov. Brusel ena konec koncev ni eh, sporna tematika in eh, to je vendarle potem privedlo do tega, da postopek ni bil ne enostaven, ne eh, kratek. Ne vem, zakaj se je komisija odločila od, od, eh, za ta postopek, postopek prenovitve. Po mojem mnenju gre za to, da se omeji eh, zakonodajno moč parlamenta, kar se mi zdi nespremljivo in zato menim, da bi bilo potrebno ta postopek eh, na novo preučiti. Ne sme biti namreč tako, da se izvršna veja oblasti tako umešava eh, v zakonodajno eh, delo. No, najpomembnejše za mene pa zdaj prihaja na koncu. Za prihodnost Brusta 1 predlagam kot avtorica mnenja odbora za zaposlovanje, da bi imeli tudi ustrezno sodišče, za delovne spore, da se bo lahko preprečilo eh, težave na tem področju. To bi, mislim, na koncu privedlo tudi do doslednosti procesnega prava z materialnim pravom. In da se lahko v primeru eh, dvoma odloči, katero pravo je v čezmenih primerih pristojno. V navezavi z eh, pravico do stavke je tudi zelo pomembno vprašanje in ne vem, zakaj naj bi to veljalo tudi za področje pristojnih eh, sodišč. Tako Evropski parlament kot komisija sem prepričana, da bodo eh, bdeli na tem vprašanju. Gospa kolegica, sprejmete vprašanje o postopku modrega kartona strani gospoda Stojanova. Da, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Regner, Večkrat ste dejali, da govorite kot predstavnica skupine SD, da zastopate stališče svoje prične skupine, ampak vi ste besedo dobili kot predstavnica odbora za poslovanje. Tri minute časa ste imeli in govorili ste, govorili naj bi eh, o mnenju tega odbora, ampak zato ste porabili samo zadnjih 30 sekund vašega časa za govor. Ali lahko torej odgovorite? na moje vprašanje, ali lahko date več podrobnosti o stališču odbora. Gospa Regner, gospod Stajno, vi ja, res je. Izkazalo se je, da sem dejala, da sem navdušena članica skupine SD, ampak kolikor spomnim, sem samo enkrat to omenila, eh, kar se mi zdi eh, prav in eh, kar mi je tudi všeč. In res je, stališče odbora za, za poslovanje je bilo predvsem osredotočena na vprašanje delnopravnih sporov. Uh, morda sem govorila prepočasi in je zato prišlo na vrsto šele na koncu. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na govornika v imenu političnih skupin. Najprej gospod Baldasare. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolegi. Hvala poročevalcu, komisarki in eh, kolegom. V časih, ko govorimo o tem, da potrebujemo več evropske kohezivnosti, v časih, ko ljudje vsakršno govorjenje o nacionalizmu razumejo kot provokacijo, mislim, da ostaja pomembno, da pokažemo, kako dobro nam je uspelo uskladiti nacionalne pravne sisteme. Čestitam kolegu Švjevki za resnično odlično opravljeno delo vsaj zdaj po dveh letih težkega dela, pred nami stoji predlog, ki bo koristil državljanom širom Evrope. Uredba Brusel 1 namreč uvaja pomembna načela za zagotavljanje dostopa do sodišč, prav tako zagotavlja to, da so pristojna nacionalna sodišča znotraj Evropske unije in to velja tako za civilne kot eh, gospodarske zadeve. Prav tako Brusel 1 določa, katero sodišče naj bo pristojno v čezmejnih primerjih. Prav tako omogoča izvrševanje sodb tudi preko nacionalnih meja. Pomembno je, da nadaljujemo z delom na podlagi naše odločenosti, da spostavimo evropsko območje, ki zagotavlja pravno gotovost in pa tudi predvidljivost, kajti to je tisto, kar potem tudi krepi evropski notranji trg, enotni trg. In zato je usmeritev v vse višjo stopno harmonizacije materialnega prava tisto, kar mora potekati zelo postopoma in previdno. Kajti pomembno je, da je šipkejša stranka vedno bolj zaščitena. In zato tudi moram reči, da podpiram pristop ki ga je obral poročevalec. To, kar je tu pomembno, je, da uberemo načelo zaščite šipkejše stranke. To je pomembno tako za potrošnike kot za podjetja, kajti potrošniki se lahko odločijo tudi za to, da sprožijo postopek pred eh, sodiščem v državi, v kateri imajo prebivališče. Gospod Žvevka je obral zelo previden pristop. Odpravljamo sicer postopek eksekvature, kar bi morda sicer lahko pospešilo izvršitev sodbe, ampak pomembno je, da se predvsem spoštujejo pravice strank v postopku. Prav tako mora biti spoštovana pravica do pritožbe, sploh v primeru, da je prišlo do kršitve kakršnih koli procesnih eh, pravic. No, hvala poročevalcu in poročevalcem v senci. Resnično upam, da bo ta predlog naletel na soglasno podporo na medinstitucionalni in tudi na parlamentarni ravni in da bomo na tej podlagi lahko bolje izvajali to uredbo, kajti pomembna je tudi politična odločenost na tem področju. Hvala lepa, gospod Masip Hidalgo. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Tisti s poklicnimi izkušnjami, ali tisti, ki že imajo slabe izkušnje z pravosodnimi postopki, bodo prav gotovo cenili naše ukrepe, predvsem tistega, da ukinemo ali odpravimo eksekvaturo. To je še en korak, ki bo omogočil združevanje naših prizadevanj. Zato si vedno prizadevamo in to je dejansko bistvo Evropskega parlamenta. Pred osmimi leti sem bil v odboru za pravosodne zadeve, razpravljal sem z dvema ministroma iz takratnega danskega oziroma nizozemskega predsedstva o tem predlogu. Ta predlog se je sedaj materializiral. Zato čestitam gospodu Žvjevski in tudi komisiji za izjemno dobro upravljeno delo. Čestitati želim tudi vsem predsedstvom, ki so delala ja, na tej temi. Zahvaljujem se tudi gospodu Kampusu in Kabani. Zahvaljujem pa se tudi generalnemu direktorju. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Lichtenberger, izvolite. Mikrofon, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa najprej poročevalcu in tudi mojim kolegicam in kolegom. Dve leti smo se ukvarjali s to temo. Vsi smo že dvomili, ali se bomo na naslednjem zasedanju s svetom spet morali soočiti z istimi predlogi, ampak na koncu smo vseeno dosegli pomemben preboj. čezmejno sodelovanje, čezmejna trgovina in tega je v Evropski uniji vedno več, zahteva določena pravila. Zaradi tega pa potrebujemo pravila, ki so tako jasna in tako sestavljena, da šipkejši ne bodo takoj v slabšem položaju. Kaj to pomeni? V uredbi smo poskusili zagotoviti dostop do pravice, razumevanje prava in tudi izboljšati jasnost pravil. Prav tako smo zagotovili vzajemno priznavanje. V tem parlamentu je zastopanih 27 držav članic in vsak ne more misliti, da je samo pravni sistem v njegovi državi najboljši na svetu. Vendar, če želimo sodelovati, se moramo naučiti spoštovati odločitve in sklepe pravosodnih organov v državah drugih. To je vodilo do veliko nezaupanja. Seveda bo vsak lahko našel kakšno podrobnost, kjer je njegov pravni sistem ali pravni sistem njegove države boljši od drugih. To pa ne pomeni, da je to splošni pristop. Zato mislim, da je to dober in pomemben korak. Mislim, da je dobro, da smo okrepili šipkejše strani. Mislim tudi, da je zelo pomembno, da smo potrošnikom, ki opravljajo nakupe čez meje, sedaj dali nove možnosti za to, da lahko hitreje, bolje in jasneje dostopajo do svojih pravic. Tudi za revizijsko klauzulo sem hvaležna. Preučili bomo, ali lahko ta vprašanja še razširimo, vendar kakor sem dejala, to je urejeno v revizijski klauzuli. Mislim, da je to, o čemer danes govorimo, pomemben korak. Prav gotovo ne bo zaden, ampak ta korak nam bo pomagal, da bomo državljankam in državljanom v Evropski uniji pomagali in njihovo evropsko državljanstvo bo s tem dobilo več pomena. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Paška za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená... Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Zelo cenim prizadevanja Evropske komisije, da bi pripravila ustrezne in korektne mehanizme Evropske unije. Mislim, da se rešitev problematike sicer um, ne izoblikuje tako, kot bi, kot bi bilo treba. Kaj te države članice so same dosegle veliko napredka, države članice imajo svoje tradicije, svoje kulture in v skladu s tem so zastavljeni tudi pravosodni sistemi, zato se med državami članicami razlikujejo. Izkušnje iz, naprimer, iz Španije nam kažejo, da uh, je prišlo do določenih težav, tudi v Veliki Britaniji so opazili dvomljive prakse na področju socialnih zadev, naprimer na področju družin, ki so se preselile v Veliko Britanijo, zato da bi tam našli delo in tako naprej. Vse to nam kaže, da pravosodne odločitve niso vedno pravilne. Mislim, da to ne odraža realnega stanja. Nekdo, ki ga čaka sodba v tujini, mora imeti možnost, da se brani na sodišču. Ali sprejmete modri karton? Izvolite, gospod Žvevka. E, panie przewodniczący szanowny kolego paka czy nie uważa pan spoštovani gospod e, predsedujoči gospod paka se vam ne zdi da bi bilo morda bolj smiselno in bolj praktično e, prav tako pa bi bilo bolj učinkovito če bi vaša politična skupina vsebinsko sodelovala pri delu in da bi to počela ves čas ko smo delali na predlogu bruselj ena namesto da zdaj na plenarnem zasedanju podajate politične izjave, ki imajo bolj malo skupnega z našim vsebinskim delom. Hvala. Ja, kolege, izvolite, gospod kolega Paška. Dakujem za ostavanje, ali ja osobno ne posobim v vašej... Hvala lepa. Osebno, sam nisem član vašega odbora, sem v... U odboru za industrijo, ki se sicer ne ukvarja s temi vprašanji, vseeno pa se uh, z veseljem odeležim izmenjave izkušenj in, če sprejmete moje mnenje, bo prav gotovo odlično sodelovala. Hvala. Sedaj pa. Gospod Ena. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropsko območje pravice deluje na škodo preprostih državljanov in malih podjetij, je pa v veliko korist velikim podjetjem in tistim našim sodržavljanom, ki imajo sredstva, da si plačajo cele vojske nacionalnih in mednarodnih advokatov. Selitev eh, številnih podjetij iz eh, Francije v Španijo je takšen primer in to je res sramotno. To kaže na to, kako stvari resnično potekajo ne smemo zdaj še povečati teh neenakosti. Sodba izrečena v eni državi bo zato izvršljiva v drugi državi, brez kakršnega koli umestnega postopka v drugi državi eh, članici. Eh, s tem se tudi eh, postavlja pod vprašaj možnost sodnega izpodbijanja sodbe, razen če gre za kršitev javnega reda. In to mislim, da predstavlja resničen korak nazaj praktično nobene ponovno preveritve pristojnosti sodišč ne bo možne in eh, bomo v sistemu, ki bo deloval kot avtomat. In zato nikakor ne morem pozdraviti takšnega besedila, še posebej po škandaloznem eh, primeru, ki sem ga omenil. To besedilo namreč jasno kaže, kako avtoritarne so evropske institucije, sploh eh, zdaj, ko se kaže kriza ultraliberalnega modela. Zdaj prehajamo iz ultraliberalne v ortoliberalno Evropo. Najlepša hvala. Zadnji v imenu skupin ima besedo gospod Stojeno. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Naj nadaljujem tam, kjer je končal gospod Žijevka. Naj vam zastavim preprosto vprašanje. Če ta uredba tako dobro deluje, potem jo moramo takoj prenoviti. Prišel sem do zelo zaskrbljajočih sklepov. Gospa Redingova je dejala, da 90 odstotkov velikih družb želi dogovor o pristojnosti sodišč. Zakaj? zato ker so velike družbe močnejši partner in želijo, da se sodni postopek izvaja v tisti pristojnosti, ki jim zagotavlja največ možnosti za uspeh. Mislim, da šipkejši niso tisti, ki največ dobijo pri tem. Gospod Reding je dejala, da nas to približuje primerom, eh, primeru združenih držav. To pomeni tesnejši federalizem. Sam sem za Evropo narodov in strinjam se s tem, kar je povedal gospod Paška v zvezi s tem. Federalizacija Evrope za me ni spremljiva. Hvala lepa. Trije kolegice in kolegi so se še javili k besedi. Najprej dam besedo gospe Roberti Angelili. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. gospa podpredsednica Reding. Naj vam čestitam in naj čestitam tudi poročevalcu. To zelo zapleteno temo ste uspešno pripeljali do konca. Razprave in pogajanja so bile zelo dolge. Zdaj smo s svetom končno dosegli sporozum, ki upošteva tudi mnenje parlamenta. Najpomembneje je, da odpravljamo eksekvaturo in sicer brez izjem. Odprava eksekvature je zelo pomemben korak. Zakaj? S tem, ko odpravimo eksekvaturo, dejansko odpravljamo tudi umestni sodni postopek, ki je med drugim postal samo formalnost in nima nobene prave vloge več. Ta sporazum bo seveda zagotovil več pravne gotovosti za potrošnike, kajti potrošniki se bodo lahko obrnili na nacionalna sodišča, če bodo želeli uložiti pritožbo proti državi, ki deluje tudi v tretjih državah. In kar zadeva izbo, izbor pristojnosti, da bi se izognili nepoštenim proceduralnim taktikam, bo pristojnost izbral toženec, tako bomo lahko zagotovili popolno svobodo na tem področju, s tem bomo zagotovili večji in boljši dostop do pravice, manj bo birokracije, ljudje bodo več prihranili in pravila bodo zelo jasna. Tudi rezultati bodo predvidljivi. To je zelo pomembno za družbe, družine in tudi potrošnike. Mislim, da bodo vsi pozdravili to poenostavitev postopkov. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Flašikova, Benova, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kar zadeva oblikovanje pravnega prostora v Evropski uniji. Mislim, da potrebujemo takšne ukrepe, ki sega čez meje. Določene norme, določena pravila moramo imeti, eh, vendar še vedno obstajajo ovire. Zato, da se podobne zadeve ne bi več zgodile, potrebujemo pravila. Pravila, ki bodo omejevala na vzkrižje interesov in druge spore tudi kar zadeva različne sklepe in odločitve v različnih državah. Za državljane EU in za podjetja EU je zelo pomembno, da imamo uredbo Bruselena in da je ta uredba uspešna. Zato pa moramo določene stvari zastaviti na novo. Podpiram odpravo eksekvature. Mislim, da bi morali izboljšati izvršljivost eh, sklepov in odločb. Zadeva pa mora biti zastavljena tako, da bo pravna gotovost izboljšana. Na vsak način pa mora biti naša prednostna naloga ta, da okrepimo položaj šipkejših in da poenostavimo pravosodni postopek in da bomo temeljili vse skupaj na eh, Evropski listini temeljnih pravic. Hvala lepa, sedaj pa gospa Cika. Hvala lepa, gospa. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka dostop do pravosodja bo zaradi vzajemnega priznavanja pravosodnih in izvensodnih eh, sklepov olajšan. Evropska unija mora sedaj začeti bolje sodelovati tudi na civilnem področju, zato da bi poskrbeli, da bo skupni trg bolje deloval. Vzajemno priznavanje in zaupanje v pravno gotovost odločitev v drugih državah je zelo pomembna. Vse to bo sedaj potekalo brez posebnih postopkov in tukaj bomo omogočili tudi lažje čezmejne sodne postopke. Tudi v primerih, ko je izključno pristojnost v eni državi in bi se zaradi tega Eh, lahko uporabljale specifične norme, eh, bo to neodvisno od eh, sedeža. Predvsem člena 19 in 20 sta tukaj pomembna. V skladu s tem, delodajalec, ki nima sedeža v Evropski uniji, bo prav tako lahko pripeljan pred sodišče v Evropski uniji. Pogodbe ki zadevajo torej potrošnike in eh, podjetja, bodo tako ponujale določeno mero zaščite. Skupnih norm tako ne bomo ogrožali. Zelo pomembno je, da bomo listino temeljnih pravic prav tako upoštevali. Hvala lepa. V okviru postopka pritegnite pozornost predsedujočega nimam nikogar na seznamu, se želi vseeno kdo javiti k besedi, ne, v redu, potem pa bom besedo dal gospe komisarki. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Ta predlog je res velika reforma, zelo pomembna reforma, na katero so lahko parlament in druge institucije zelo ponosne. Zakaj? Povezali bomo lahko različne pravosodne sisteme v državah članicah. Mislim, da je to pomemben korak, ne glede na to, da se nismo mogli dogovoriti o vsem, naprimer o arbitraži ali o pravilih v zvezi z stavkami. Vseeno pa je to pomemben korak naprej in sledili bodo temu tudi seveda naslednji koraki. Zahvaljujem se vsem kolegicam in kolegom, ki so povdarili, kako dolgo ta razprava že poteka. In jasno je tudi, da tega napredka ne bi mogli doseči, če ne bi imeli Lizbonske pogodbe. Zaradi Lizbonske pogodbe smo sedaj lahko naredili tiste korake naprej, ki jih je bilo treba narediti zato, da smo lahko upoštevali vsa mnenja vseh držav članic in vse sisteme. Dejansko bomo vzpostavili sistem medsebojnega priznavanja, ki bo temeljil na popolnem zaupanju. To pomeni, da bomo priznavali in izvajali odločitve nacionalnih sodišč, Odločitve se bodo morale izvrševati v drugih pristojnostih, kot če bi jih sklenila tista pristojnost. To je bistvo vzajemnega priznavanja in to je tisto, kar potrebujemo, če želimo zagotoviti prost pretok ne samo blaga in storitev, ampak tudi državljanov in pravosodnih odločitev. osnutek, ki ga imate danes pred sabo, gospe in gospodje, bo dejansko koristil državljanom in državljankam. Mislim, da bo to tudi eden od tistih korakov, ki bo prispeval k temu, da bomo jutri imeli pravi kontinent skupnega prostora pravosodja. Hvala lepa, sedaj pa za zaključek še poročevalec. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Iskrena hvala kolegicam in kolegom za to razpravo in tudi za predstavitev stališč. Popolnoma se strinjam z oceno, ki jo je podala komisarka Redingova. Naj tudi dodam, da ko smo dve leti nazaj začenjali s delom na tem dokumentu, je vsakdo izmed nas, tako komisija kot parlament kot svet, imel eh, svoje ambicije, svoje predstave o tem, kako naj bi to delo potekalo in kako naj bi se zaključilo. No, danes lahko povem tole popolnoma sem prepričan v to, da nismo poslabšali obstoječega pravnega akta, temveč ga izboljšali. Popolnoma sem prepričan, da je ta predlog predlog, ki izboljšuje pravno kulturo v Evropi. Potrošniki, delavci, lastniki podjetij, eh, vodje podjetij dobivajo inštrument, ki jim bo omogočal, da bodo bolje delovali na enotnem trgu. Globoko sem prepričan v to, da bo parlament ta dokument tudi sprejel in eh, težko že čakam potrditev tega dokumenta na Evropskem svetu v decembru, tako da bomo lahko skupaj vsi dejali, da smo upravili dobro delo. Še enkrat hvala vsem. Hvala lepa. Poročevalec, tako smo zaključili s to točko. Glasovanje bo jutri opoldne. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za vprašanje za ustni odgovor. Za